Ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, drage kolegice, dragi kolegi, prosim, da se usedete, tako da bomo lahko začeli z našim skupnim sestankom. Pet čez peto je in res je skrajni čas, da se lotimo našega dela. Dovolite mi, da pozdravim vse člane odbora za zunanje zadeve, za razvoj, kajti imamo skupni sestanek. Poleg tega pa bi želel pozdraviti tudi člane odbora za človekove pravice. Z nami sta tudi Tomas Dobe in Marija Arena. Kot predsedujoči odbora za zunanje zadeve pa bom povedal dvoje. Seveda najprej moramo tudi potrditi dnevni red sestanka, ki bo potekal danes in jutri mislim, da nisem prejel nobenih komentarjev glede glasovanja za stop v medinstitucionalna pogajanja, se pravi, gre za trialoge glede sosedske politike in instrumenta za mednarodno politiko in instrument za predpristopno pomoč, se pravi, 8. oktobra bomo glasovali takoj po glasovanju ob treh o Saharovi nagradi, o dobitniku Saharove nagrade. seveda, trialogi so pomembni, zato je nujno, da se udeležite glasovanja v kar se da velikem številu. To je moje prvo sporočilo, potem pa še drugo sporočilo, ki je tudi zelo pomembno za vse. Predsednik parlamenta mi je povedal, da skladno z 2.2 sedme priloge poslovnika, se pravi, gre za člen 2.2 in skladno s temi določbami Laslo Tročani ni bil imenovan za komisarja skladno s temi določbami in to pomeni, da jutri zaslišanja sploh ne bo. Nismo še določili datuma za naslednje zaslišanje. Sem pa predsedniku povedal, da bi bilo zame najbolje, da glasovanje poteka 14. oktober. To je tako ali tako dan za naš odbor. Toliko za naše kolege odbora za zunanje zadeve, ki so me že vse dan spraševali glede tega, kaj se bo zgodilo z zaslišanjem. Ja, de, eh, membro de cette, uh, eh, komisijo re, re, apro... Še nekaj. Uh, glede predstavitve, ki je bila sedaj zamrznjena, premaknjena, karkoli že, pa če ne bo. Zanima me, kako je z uh, eh, točko našega poslovnika. Torej, uh, odbor sedaj v paradoksalni situaciji, v bistvu ne moramo podati političnega mnenja, ampak odbor Juri pa um, sploh ne bi smel dejati političnega mnenja in pa so v bistvu um, zamenjali poslance odbora. Uh, in za njih je ključno eh, mnenje za komisarja. Torej, eh, Juri bi moral ugotoviti samo to, ali je prišlo do razkrižja interesov ali ne, eh, ali pa drugih elementov. In sedaj se zdi, kot da so v bistvu zamenjali tisti običajno pristojni odbor, kjer bi moral biti kandidat um, predstavljen oziroma zaslišan. Kaj je vaše mnenje o tem? Um, Hvala, razumem to, kar ste dejali. To sem si tudi zabeležil. Sveda o tej zadevi se ne moremo sedaj pogovarjati. Odbor Juri se je o tem odločil z večino, potem pa mi je tudi predsednik povedal, da ne bo imenovanja. To pa tudi posledično pomeni, da jutri ne bomo imeli zaslišanja. Sveda se lahko kdaj drugič pogovorimo o tem, kaj se je zgodilo v odboru Juri, ne pa danes. Žal mi je. toliko o tem, sedaj pa lahko začnem z našim skupnim srečanjem vseh treh odborov, odbora za zunanje zadeve, za razvoj in za človekove pravice. Danes bomo slišali predstavitve o kandidatov za Saharov nagrado za to leto in na takšen način bomo tudi počastili izjemno delo posameznikov po svetu, ki se borijo za človekove pravice. Morda pa so ti posamezniki to storili v preteklosti, pa se še vedno zgledujemo po njihovem delu kot sem še dejal, danes bomo prisluhnili posameznim političnim skupinam, ki nam bodo predstavile svoje kandidate. Naš odbor pa se bo 8. oktobra v torek opredelil do tega seznama. Pripravili bomo oši izbor treh kandidatov, ki bodo potem izbrani decembra v Strasburgu. Moram pa povedati, da je seveda ta nagrada zelo pomembna za naše delo, vendar pa ne delamo samo tukaj. Evropski parlament posod dela za človekove pravice. Poleg tega pa imamo tudi proračunsko pristojnost, katero tudi usmerjamo finančna sredstva za namene človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Človekove pravice upoštevamo, ko seveda potrjujemo trgovinske sporazume Evropske unije z ostalimi državami, ne nazadnje pa Evropski parlament tudi sprejema resolucije, ki so tudi pomembne za razvoj dogodkov po celotnem svetu. Poleg tega pa vam lahko tudi povem, da smo mi počestili številne posameznike, kot so Denis Mukwege, Nadja Muradi, Rajfa Davi in Oleg Šenco. Pomagali smo jim v zadnjih letih zlasti takrat, ko so nas res najbolj potrebovali. Gospod Šencov pa je bil tudi izpuščen iz zapora. Sedaj pa bom dal besedo še predsedniku odbora za razvoj Tomas Tobi izvoli. Hvala za besedo, gospod McAllister. Danes prvič sopredsedujem temu skupnemu sestanku in res smo lahko vsi ponosni na naše delo. Nagrada Saharov je nekaj, kar nam daje priložnost, da pravzaprav počastimo vse tiste, ki se borijo za človekove pravice po celotnem svetu. Pomeni tudi nek okvir za nas, v okviru katerega Evropski parlament priznava velike prispevke teh posameznikov na področju boja za človekove pravice in s to nagrado tudi ovrednotimo njihove dosežke. Danes bomo slišali o petih kandidatov, vse bo potekalo po abecednem dnevnem redu, je pa res, da boste dobili tudi posamezno brošuro za posameznega kandidata. Kako bo potekalo celotno delo? Deset minut bomo namenili vsakemu kandidatu in seveda upam, da boste spoštovali ta odobreni čas, tako da nam ne bo treba vas vse čas omejevati pri vaši predstavitvi in vprašanjih. Sedaj bom dal besedo prepolitični skupini, ki bo seveda predstavila prvega kandidata. Gre za skupino kandidatov, to so Marijel Franko, poglava Raoni in Claudi Silva dos Santos, ki zagovarjajo človekove pravice in se borijo za okolje. Gue in politična skupina si in de so predlagali to skupino zagovornikov za človekove pravice. Sedaj pa bomo slišali kratek video, ki se ga lahko tudi pogledate. Thank you.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 gospe Izabel Santos in da hvala, govorila bom v portugalščini, tako da si prosim tudi nataknite slušalke, če mojega maternega jezika ne razumete. Hvala za besedo še enkrat v imenu poslanske skupine SND bi želela predstaviti te tri kandidate. Uh, Res sem tudi vesela, da lahko govorim v portugalščini. Gre za jezik, ki tudi povezuje te zagovornike človekovih pravic, zlasti v Braziliji in v Amazoniji. Poglavar Raoni je velik okoljevarstvenik v Braziliji, poleg tega je tudi mednarodni priznan voditelj in je seveda poglavar ljudstva. Kajapo. Že štiri desetletja se bori za ohranitev svoje krajine, se pravi tam, kjer je odraščal v Amazoniji. Bori se proti krčenju gozdov, kajti s krčenjem gozdov je ogroženo njegovo življenje potem pa še Claudelis Silva de Santos. Tudi njej bi želeli predlagati, po smrti svojega brata se je začela še bolj boriti za ohranitev Amazonije in se je borila proti krčenju gozdov. Moram pa povedati, da ti predstavljajo, se pravi njen brat predstavlja samo eno, izmed na tisoče oseb, ki so v zadnjih letih bili umorjeni, samo zaradi tega, ker se borijo za to, da bi ohranili svoj življenjski prostor in to je nedopustno. Potem pa še nekaj besed o Marijele Franko. 27. julija leta 1976 je bila rojena, bila je velika političarka, feministka, aktivistka za človekove pravice. Poleg tega je bila tudi zelo aktivna v Rio de Janeiro, kjer je bila mestna svetovalka. Moram pa tudi povedati, da se je borila za pravice skupnosti LGBTI in črnih žensk, temnopoltih žensk je pa bila umorjena skupaj s svojim voznikom. Marca so sicer ujeli oba storilca tega groznega dejanja, ampak vseeno moram povedati, da to ni zaleglo. V Braziliji smo priča sovražnemu govoru in tudi pregonu članov skupnosti LGBTI. Policija z nasiljem preganja novinarje, pa tudi vse aktiviste, ki se borijo za človekove pravice in temeljne svoboščine. Več kot 750 umorov je bilo že zabeleženih na tem področju. Če si pogledamo v Amazoniji, je pravzaprav to mesto, kjer smo bili priča največjemu številu umorov, tisti, ki se borijo za človekove pravice in za varstvo okolja. Leta 2018 je bilo umorjenih 160 aktivistov, samo zaradi tega, ker so se borili za ohranitev Amazonije. Rudarstvo, krčenje gozdov, vse to pravzaprav onesnežuje deževne gozdove in grozi življenju avtohtonih ljudstev, ki se seveda že desetletja borijo za svoj življenjski prostor, proti njem pa so, proti njim pa so vsak dan napirjene hude, smrtonosne sile. Ti umori so bili nekaznovani. Se pravi, lahko tudi povem, da se sedaj nahajamo v popolnoma novem obdobju nekaznovanja in umorov aktivistov in če bi jim podelili to nagrado, bi tudi osvetlili njihov boj za človekove pravice. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Marisi Matijas. Hvala za besedo. Ja, v Braziliji smo priča hudim nemirom in to, kar se je zgodilo v zadnjih letih, je razmere še po zaostrilo. Mi predstavljamo tri kandidate, ki so storili ogromno na področju boja za človekove pravice. To, kar se sedaj, to, kar se sedaj dogaja v Braziliji, je skrb spojajoče. Potrebujemo seveda rešitve za podnebne spremembe, potrebujemo tudi novo politiko. Brazilski predsednik tega ne priznava. Mi moramo zaščititi Amazonijo pred izkoriščanjem. Moramo zavarovati tudi domorodna ljudstva, če želimo, da preživijo v tej regiji. In to je tudi naša dolžnost do prihodnji generaciji. Ogromna politična nasilja v Braziliji in seveda umor Marijele Franko je samo eden izmed teh žalostnih primerov in prav zato se moramo mi boriti za njihove pravice. Izrabiti moramo vse politične instrumente, ki jih imamo na voljo. Poleg tega pa moramo tudi pozvati vso mednarodno skupnost, da se zoprstavi temu nasilju in onesnaženju ter uničenju našega skupnega okolja. Poleg tega pa moramo pomagati tudi ljudem, tako da bomo lahko ohranili naš planet za prihodnje generacije. Marijele Franco, poglavara Oni, Claudeli Silva de Santos so posamezniki, ki se borijo za človekove pravice, zlasti za ranljive skupine. Marijele Franko bila temnopolta, bila je tudi predstavnica skupine LGBTI, bila je tudi mestna svetnica in v svojih govorih je veliko krat govorila o kršenju človekovih pravic, o kršenju strani pristojnih organov v Braziliji. Poleg tega pa je bila tudi poročevalka za Rio de Janeiro. Leta 2018, marca pa je bila tudi umorjena. Morilca pa sta še vedno na prostosti in nista kaznovana. Poglavar Oni je velik aktivist, že kar nekaj desetletij se bori za ohranitev okolja in različnih krajin v Amazoniji. Zlasti v tistih delih, kjer so živeli tudi pripadniki družine Claudeli Silva de Santos. Njen brat je bil umorjen tudi v boju za ohranitev okolja. Tudi Klaudeli Silva de Santos je dejala, da ji vse čas preti smrt, da je njeno življenje ogroženo. In mislim, da bi lahko s tem, da podari, podarimo nagrado Saharu Marijel Franko, tudi obeležili njeno delo, ki je že tako ali tako mednarodno priznano in je tudi sprožilo celotno mednarodno gibanje in kampanjo na področju boja za človekove pravice. Potem pa še nekaj besed o poglavarju Raoniju, je poglavar ljudstva Kajapo in so svoje življenje je namenil varstvu Amazonije. Od 80-ih let naprej pa je tudi veliko več ozaveščenosti v zvezi z domorodnimi ljudci. Poleg tega je tudi vzpostavil poseben nacionalni pakt za zaščito več kot 700 kvadratnih kilometrov zemlje v Amazoniji. Poleg tega pa je tudi prišel v Evropo in nam je tudi sporočil, da to, kar grozi Braziliji, grozi celotnemu svetu. Se pravi, Marijel, Raoni in Klodeli si zaslužijo Saharovo nagrado, kajti to je nagrada, ki pomeni nagrado za svobodo misli. In veliko čas nam je, da smo lahko predstavili to skupno kandidaturo. Najlepša hvala, da ste predstavili prve prvega kandidata oziroma prve kandidate. Sedaj bom dal besedo Ile Sepre, pa si bomo pogledali še kratek film o Alekseju Navalnijo. Мы вместе, и мы победим! Алексей Навальный represents the new generation of Russian freedom fighters. He has emerged as a prominent public figure more than a decade ago, vigorously using the power of social media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 Thank you. Now I give the floor. Hvala, sedaj pa bom dal besedo gospe Sandri Kajnjete. Hvala za besedo, dragi kolegi, drage kolegice. Naša poslanska skupina je imenovala Alekseja Navalnija za kandidata za Zaharovo nagrado. Pripričani smo, da če mu bomo dali to nagrado, bomo tudi pomagali njegovemu boju za človekove pravice in demokracijo v Rusiji. Navalni seveda uživa veliko javno podporo, kljub temu, da mu je ruska vlada grozila, pa ne samo njemu, ampak celotni njegovi družini in vladi. Navalni je priznan tako v Rusiji, kakor tudi na mednarodnem področju političnem odru kot največji predstavnik opozicije ruske vlade. Poleg tega se je boril tudi proti korupciji in slabemu upravljanju tako v ruski vladi in v velikih podjetjih. Poleg tega je v letu 2011 spostavil posebno komisijo za boj proti korupciji. Ima tudi uh, ka na, na YouTubu, ki ima več kot 3 milijonov naročnikov. Leta 2013 je bil tudi prisoten na županskih volitvah in je tudi pristal na drugem mestu in zaradi tega čudovitega izida mu ruska vlada vse čas stoji in mu piha zavratnik. Poleg tega pa moram tudi povedati, da je preživel ogromno časa v zaporu, za nekaj časa zaradi prekrškov, recimo prekrškov povezanih z javnimi shodi. Po letu 2019 pa je prišlo tudi do velikih shodov in več kot 3000 oseb je bilo tudi poslanih v zapor zaradi navalnjeve pametne strategije glasovanja in voljenja pa so bile zadnje volitve veliko bolj uspešne. Združene Rusije izgubila eno tretjino glasov v mestnem svetu v Moskvi. Dragi kolegi, drage kolegice, prosimo vas, da podprete našega kandidata za Zaharovo nagrado. Na takšen način bi tudi civilni družbi v Rusiji poslali zelo močno sporočilo in sicer, da mi v Evropskem parlamentu slišimo mlado generacijo v Rusiji, ki si želi nove vlade in velikih sprememb. Hvala, sedaj pa dajem besedo še gospodu Mikalu Galerju. Hvala za besedo dragi kolegi, drage kolegice, ja, Rusija je naš največji sosed v vzhodnji Evropi in je tudi velik izziv, nenehno nam predstavlja velike izzive. Kako pa lahko seveda dosežemo spremembe v našem odnosu z Rusijo in kako lahko podpiramo tiste, ki hočejo spostaviti demokratično družbo na takšen način? da pomagamo tistim, ki se borijo za civilno družbo v Rusiji. Ko smo se odločili, da bomo leta 1988 pravzaprav ustvarili to nagrado, no to nagrado smo pomenovali po Rusu, ampak vse od leta 1988 nobenemu Rusu nismo podelili te nagrade. In res, v Rusiji je ogromno omejitev na področju človekovih pravic in svobode izražanja ter misli, ampak to tudi odraža trenutno stanje v Rusiji, vse je tudi posledica trenutne ruske vlade, priča smo tudi številnim agresijam v zunanjih odnosih Rusije. Nekako moramo najti način, da bomo pomagali Rusom da jih malo opogumimo, da izrazijo svoje želje v zvezi s tem, da si želijo dostojnega življenja in več pluralizma v svoji politiki. Zato moramo pravzaprav spodbujati tiste, ki se borijo za te pravice, ki tudi na glas povejo, da je v Rusiji kar nekaj pomankljivosti. In seveda v skupini teh posameznikov smo pač našli gospoda Navalnija, ki je s svojimi govori in svojimi dejanji tudi dokazal, da pravzaprav predstavlja skrbi če dalje večjega števila Rusov v trenutni družbi. Na takšen način bomo tudi se približali Rusi in Rusi bomo približali nam. Mislim, da si Rusi ne zaslužijo, da nas jih bo strah. Za voljo demokracije in pluralizma v Rusiji moramo podpreti posameznike, kot je Aleksej Navalni in zato ga naša poslanska skupina LS tudi podpira. Najlepša hvala. Hvala, ker ste se držali desetih minut. To je bil drugi kandidat, sedaj pa tretji. Eh, gre za skupino kenijskih študentov, ki se imenujejo prenovitelji, The Restorers. Predstavila jih bo skupina EKR, najprej krajši video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 Thank you. Now I give the floor to Mrs. Asita. Hvala sedaj pa gospa Asita Kanko. Ikra. Hvala lepa. Glede prenovitelov bi rada dejala, da se nam pridružite, eh, da pomagamo tistim, ko punčke jokajo, prosijo za pomoč. V Keniji so sedaj prenovitelji storili že marsikaj, tudi na globalni ravni se je potem še razširilo in lahko preprečimo ta jok eh, deklic. Ko sem um, sama jokala, ko so me rezali, nihče ni prišel tja in to mi je najbolj bolelo. Sedaj pred nami je ta pomembna odločitev, kajti gre za sedem deklic na minuto. 500 tisoč žrtev živi samo v Evropi, to so um, preživeli, preživele kajti vedno znova moraš poiskati samo spoštovanje. Vsak dan posebej, tudi sama se s tem borim, vsak dan. In vsak dan veš, da se to še vedno dogaja tudi drugim ljudem po svetu. Torej, kako boš lahko pomagal? Ko te um, porežejo kot deklico, ne izgubiš uh, samo um, najbolj intimnega dela telesa, sebe, ampak izgubiš tudi nekaj drugega, česar nikoli si ne moreš več povrniti. Namreč kakšno bi bilo vaše telo sicer, kakšno bi bilo vaše življenje sicer, če se to ne bi zgodilo. Izgubiš ta most med seboj in pa starši. Kako jim boš eh, sploh lahko spet zaupal? Ne zaupaš več eh, staršem in kot otrok moraš zaupati staršem. Ne moreš nikoli povedati, kaj se je zgodilo, ker je to tabu tema in nišče ne sme govoriti o tem. Pri tej pobudi, pri tej aplikaciji mi je všeč to, da lahko izražiš svoje čustva in ne razmišljaš o tem. Lažje sedaj deklice pokličejo in prosijo za pomoč in ne počutijo se, kot da so izdale mater. Več kot 20 eh, let eh, sem porobila, da sem sama komu povedala. Res prosim, podprite te deklice. To ni podpora samo njim, ampak tudi temu, da eh, pomagamo k emancipaciji žensk te deklice pa so lahko usedle in eh, rekle ničesar, um, ampak so se odločile, da bodo nekaj storile, pomagale drugim, torej nekateri že počnejo nekaj tudi v Afriki in vse to lahko uporabljamo tudi tukaj. Ne samo pri takšnem nasilju, ampak tudi sicer. To je zelo specifično nasilje, ampak imamo še druge podobne oblike nasilja. Ko boste dodelili Saharovo nagrado, kaj se zgodi potem? ali smo vsi zelo zadovoljni, imamo nekaj govorov in potem gremo domov, ali pa želimo dejansko nekaj narediti v tem parlamentu v prihodnosti, ne glede na to, v kateri politični skupini smo. Ali lahko še vedno delamo na teh temah v prihodnosti ali ne. In glede prenovitelov bi rekla, da ja, lahko jim pomagamo, ampak tudi tukaj na splošno v tem parlamentu lahko uh, naredimo nekaj korakov naprej in pomagamo deklicam. Uh, to tukaj sploh ni povezano s EKR skupino ali pa kakršnimi koli političnimi skupinami. Ko sem bila stara pet let in sem uh, jokala, želela pomoč, gledajte, uh, eh, mi sploh ni bilo uh, važno, kdo bo prišel, samo želela sem, da bi kdo prišel, želela sem imati korkoli že. Um, in torej sedaj um, želim to izraziti um, s to pobudo. Hvala lepa za podporo. Uh, Hvala lepa, to je bil tretji kandidat, torej ta skupina sedaj pa četrti kandidat, Ilam Toti, menuje ga Renew Europe, Filip eh, Benjon, Ilan Jučuk, Reinhard Butihofer in pa 58 drugih članov ga predlagajo, torej najprej video.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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子嘛。Thank you. Now I give、uh, the floor to Mr. 好了，现在把一张 Q 纸给你。好了，colleague。 primeri aktivistov na področju človekov pravic nažalost kažejo, da Kitajsko vse skozi krši človekov pravic, naprimer pravico do združevanja verospovedi in pa drugih pravic. Kitajski organi so se osredotočili na avtohtono ljudstvo, na ujgure, ki so um, ključni del manjšin na Kitajskem. To je že dolgotrajna politika, ki krši pravice ujgurom. To je sedaj vedno bolj očitno. Ujgure um, se, se skozi preganja, muči ali pa imperije možgane. In prav tako tudi Kitajca um, včasih um, pobira organe iz telesa nekaterih zapornikov. To je nespremljivo. In zato skupina Renewter pa nekateri drugi kolegi um, želimo profesora Ilham Tohtija imenovati za nagrado Saharo. Uh, eh, Jan Tohti je najbolj spoštovani intelektualec Ujgurov na svetu, prav tako pa tudi želi miroljuben dialog med Ujguri in pa Kitajci Han. Njegovo mirovno sporočilo je pripravljalo to, da je postal prva tarča Kitajcev, kljub eh, njegovemu miroljubnemu pristopu. Obtožili so ga separatizma in ga potem leta 2014 eh, obsodili na doživljensko um, ehm, zaporno kazen. Več kot milijon Ujgurov je v taboriščih za preizobraževanje. In sedaj, če dodelimo um, gospodu Tohtiju nagrado, bomo pokazali, da Ujguri niso pozabljeni. Leta 2016 smo ga prvič imenovali za nagrajenca, sedaj pa še enkrat, torej, če ga nagradimo, bomo dejansko poskrbeli za to, da bodo ti ljudje slišani. Mister. Hvala lepa. Sedaj pa Filip Benjo. Hvala, kolege. Igram Tohtij je več kot dve desetletji delal za to, da bi krepili dialog med Ujguri in pa Kitajci Han. Drvajo preko sprave, ne pa preko separatizma. Tohti predstavlja novo generacijo ogroženih, um, ki pa uporabljajo spletna omrežja za to, da se bojo proti zatiranju po svetu. No, ponekod po svetu pa sploh ni svobode govora ali izražena. Leta 2014 so ga obsodili na državljanski zapor um, in to po zelo kratkem uh, sodnem postopku. Um, več kot dve leti ga niso videli um, člani njegove družine, niti žene, niti otroci, prav tako ne dobijo nobenih uh, informacij o njegovem počutju in zdravju. To je bilo v demokraciji nespremljivo. V Igure Kitajci vse skozi preganjajo, sploh v zadnjih dveh letih, prav zaradi njihove edinstvene identitete in pa verospovede. Od aprila 2017 so milijon Ujgurjev um, zaprli v taboriščih, eh, kjer zahteva, da se spremenijo njihova veroizpoved in pa identiteta in želi, kitajci želijo, da uh, eh, zaprisežejo kitajski vladi. In eh, to je zelo pomemben sploh zaradi številnih ključnih vprašanj na področju človekov pravic za kitajsko. Zmerne islamske vrednote napram zatiranju države je nekaj zelo pomembnega, prav tako želi dialog med muslimanskimi skupč, um, skupnostmi in pa um, Han, Hani in prav tako um, torej avtoritarna država želi zatreti miroljubni odpor. Vse skozi se je Tohti zauzemal za raznolikost, zato je že dobil več nagrad, prav tako so Tohti imenovali za um, kandidate v preteklosti za Saharo nagrado in vmes se je sedaj situacija še poslabšala. Um, življenje eh, Ilem Tohtja um, je res pravi zgled in prav zato prosim kolege, da ga tudi podprete v tej kandidaturi za nagrado Saharova. Hvala lepa, sedaj pa nekrat Butikofer zeleni. Hvala. Nagrada Saharova za svobodo misli. Dodruje to nagrado um, odličnim posameznikom po celotnem svetu. Uh, Ilan Tohti je to vse dosegel, ko je zagovarjal akademsko svobodo in pa verospoved v um, državi na miroljuben način preko uh, svojih uh, govorov je spodbujal druge, da bi priznali raznolikost eden drugega in vedno je podpiral pravice drugih ter tudi izmenjavo idej na univerzah, kot tudi sicer um, vedno so ti govori lahko način spodbuna človeka pravic. Če dodelimo to nagrado Ilam Tohtiju, bi to pokazalo, da je svoboda izražena ključna za miroljubno družbo in da sta dialog ter pa spoštovanje ključni temeljni pravici za celoten svet. In še nekaj bi dodal za konec. Še uh, enostavno pa grenek uh, stavek. Ujguri v Hinčanu živijo v najhujši policijski državi, um, kar jih poznata svet. Če Evropski parlament ne bo govoril za njih, za te Ujgure, kdo pa bo, če ne mi? In sedaj je kandidatura Tohtija možnost, da dodelimo nagrado temu posamezniku, ki predstavlja najbolj uh, miroljuben, pa tudi oster odpor um, in um, se zauzema za te ljudi. Hvala. Hvala lepa. To je bil četrti kandidat, sedaj pa še zadnji peti kandidat. Uh, um, Jean Willis in pa Meril Franco sta kandidata in sicer na predlog zelenih. Gospa Norman ju bo predstavila, ampak najprej pa še kratki video.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 Thank you. Now I give the floor. Hvala lepa. Sedaj pa Hanna Neumann za zelene. Kolegi in kolegice, Mariel Franko je bila stara 11 let, ko je morala prodajati izdelke na ulici, da je zaslužila za šolanje. Potem je končala šolanje, šla na univerzo, končala univerzo in še vedno se je zauzemala za druge, ki živijo v favelah um, v Rio de Janeiro kot sama. Uh, potem postala mestni svetnik v Riju in vse skozi so napadali zaradi um, homofobije. Marca 2008 um, so jo ustrelili, kot tudi njenega voznika. Mislim, da Marijel Franco dejansko predstavlja raznolikost. Je um, ženska, mati, živela je v določeni regiji sveta in komaj da 39 let je stala, ko je bila umrjena, torej 40 let skoraj da. Še vedno uh, je žon veli sicer živ, ampak je moral sedaj od, uh, oditi v uh, izgon. Prvi um, je bil izvoljen um, v brazilski uh, parlament um, kot um, odkrita homoseksualna oseba in potem je dobil veliko grožen smrtjo. V zadnjih letih je živel v svoji hiši, obkrožali so ga telesni stražarji. Njegova hiša, njegovo uh, eh, želene je bilo kot nekakšen premični zapor, je povedal novinarem. In vse to samo zato, ker se je vedno zelo zauzemal za pravice LGBTI in pa za druge menšine. Samo zato um, je moral tako živeti, ker ni želel biti tiho uh, eh, Džin nikoli ne, uh, ni želel oditi v izgon, v drugo državo, ampak je moral letos oditi. Tisti, ki živijo um, v izgonu, vedo, kako težko je za te ljudi. Um, Isto spolni pari um, v Braziliji se lahko poročijo in imajo otroke, ampak to očitno ni dovolj, da bi zaščitili skupnost pred vedno večjim nasiljem v državi. Včasih um, organi in pa javno osebnosti kot predsednik uh, to dopuščajo in evidenca je zelo slaba. Um, največ je umorov v LGBT skupnosti. Leta 2007 je bilo več kot 380 umorov proti predstavnikom LGBT. To je um, več kot eden na dan. Samo zaradi za identitete um, teh ljudi. Torej, ta boj, Džin in Pamriel, je boj marsikoga, ki se bojuje proti rasizmu, ki se bojuje za socialno mobilnost in pa proti diskriminaciji in pa nasilju uh, proti skupnosti LGBTI. To se dogaja ne samo v Braziliji, ampak tudi po celotnem svetu in uh, vedno bolj se krči prostor teh ljudi. Vedno več diskriminacij, nasilja, pregonov. 72 držav danes še vedno zakonsko preganja homoseksualnost. In še nekaj bi rada zelo jasno povedala. Marijel in pa Žin um, počnejo to, kar mi počnemo, sta bila politika in bojujeta se proti diskriminaciji in bojujeta se za to, da bi jo obravnavali dostojanstveno in pa enakopravno. Ampak Marijel je mrtva in Žin je moral oditi iz države v izgon in sedaj v izgnanstvu je še vedno tarča um, zelo hudih kritik in pa šikanirana in tega ne moramo sprejeti. Dragi kolegi in kolegice, naša skupina zelenih in pa 43 um, posameznikov smo nominirali Žin in pa Marijel za to letošnjo nagrado, kaj ti menimo, da moramo poslušati njun glas, njun boje treba zaščititi in moramo podpreti tudi v tem parlamentu njuno delo. Pravice LGBTI so um, nedvomno človeko pravice in prav zato je že končno počel čas, da se Zaharov nagrado dodeli nekomu, ki predstavlja skupnost LGBTI in ki se um, zauzema za te človeko pravice, kot so to počela Žin Vilis in pa Marijel Franko. Hvala. Hvala vsem kolegom za te kandidature. Sedaj pa. Um, gospa Arena. Uh, ja, sedaj pa imate vi besedo. Birgita se želi oglasiti, drugih nisem videla. Do pol sedmih imamo čas, zato prosim, da ste čim krajši, tako da boste vsi, ki to želite, dobili besedo. Še pred koncem razprave. Torej, Bernard, um, najprej. Hvala. Različne skupine so predstavile različne kandidate in vsakdo izmed teh si zasluži nagrado Saharova. Vsakdo um, bi si jo zaslužil stokrat, um, desetkrat, ampak poglejmo si stane v svetu danes in kaj vidimo. največja diktatura, najmočnejša država in najbolj uh, tehnološko napredna država in pa um, država, ki lahko na najbolj zlovešč način napoveduje diktaturi v prihodnosti, je gotovo um, kitajski režim. Kitajski režim ima ogromno moči na mednarodnem prizorišču in kitajsko gospodarstvo je izjemno močno, zadosti močno, da nas to lahko prestraši. Sploh nisem kritičen tukaj, to je pač dejstvo. To nas lahko um, kar um, prestraši v določene meri. Uh, praktično um, vse, skoraj da vse svetovne vlade so lahko prestrašene. Kot smo že slišali, kdo danes lahko svobodno izrazi stališče do zatiranja pravic na kitajskem. Ne samo pravic Ujgurjev, ampak tudi drugih, vseh drugih opozicijskih um, torej predstavnikov, um, oporečnikov, tukaj govorim tudi o Hongkongu. Tukaj vidimo ta odgovor. Ta parlament, mi smo edina institucija, ki ima takšno možnost in pristojnosti, da lahko dejansko svobodno izrazimo stališča o tem, da ni nobene svobode na kitajskem. Če um, to leto ne bomo napravili tega, ko je leto Hongkong uh, protestov, ter pa tudi represije nad uh, Ujguri, če to leto ne bomo dodelili te nagrade, potem bomo res zamudili priložnost in ne bomo izpolnili svoje naloge. Vsi imamo sedaj možnosti da um, nekaj napravimo. Hvala. Merci. Hvala. John Kvevilče. Upam, da sem približno prav izgovorila. Sem sama na vrsti? Ja, v redu, hvala. Seveda bi želela, da vsi nagrajenci, um, torej kandidati za nagrajence, dobijo nagrado. Veliko je bilo um, zelo zanimivih predstavitev, ampak nekoga že moramo izbrati. Naj povem um, svoje izkušnje. Pred uh, več kot 30 leti so se um, Litovci združili in zavzeli smo se za svobodo, um, neodvisnost od Sovjetske zveze. Želeli smo pozabiti na totalitarni režim iz Kremlja in želeli smo um, se znebiti um, zelo negativnega režima komunistične stranke. Bila sem aktivistka v gibanju za to in se spomnim, kako zelo pomembno je za nas. Um, da smo prijeli podporo in pa pozitivna sporočila za naš demokratični um, vzhod. In sedaj se mlade generacije bojijo za te pravice v um, Rusiji, gre za svobodo misli, za svobodne poštene volitve. Danes moramo podpreti njihove glavne pravice. Veliko je um, tega boja civilne družbe za prihodnost, ampak vedno manj je tega spoštovanja v ruski družbi. Sedaj je pri napočju čas, da Evropski parlament lahko pokaže, da razumemo, kaj se dogaja in pa da podpiramo te zahteve mladih aktivistov. Uh, če dodelimo nagrado um, Aleksej Navalnevu, lahko predstavimo zelo jasno sporočilo ruskemu režimu in pa tudi opoziciji, da verjamemo, da lahko um, Rusija postane bolj proevropska in pregledna ter demokratična. Torej, pokažemo, da upanje še vedno obstaja. In moje sanje so, da je lahko Rusija demokratična, morda ne v mojem življenju, ampak vendarle ne smemo obupati nad temi sanjami za demokratično Rusijo. To je evropski način življenja. Madame Bild. Hvala. Hvala, gospa Bild. Hvala, kolegice in kolegi, kot ženska, kot mati. Eh, Meja predstavitev Sajter zelo pretresla. Govorila je o pohabljanju ženskih spolnih organov v Afriki. Um, slišali smo tej aplikaciji, rada bi videla še več o tem, kako to deluje in um, to bi se lahko uporabljalo tudi v drugih državah, tudi v Evropi je to razširjeno. In šest uh, držav članic uh, je prav tako eh, ogroženih zaradi tega, kažejo določene statistike in zato je potrebna senzibilizacija za to. In tudi eh, Univerza v Coventryju je izvedla takšno študijo. In mislim, da torej, naša skupina ID bo na vsak način glasovala za ta eh, predlog. Aleksandar Jordanov je na vrsti naslednji. Uh, благодаря. Hvala lepa. Podpiram imenovanje Aleksi, Aleksandra Navalnega. Zakaj? Zato, ker sem prepričan, da je on pravi kandidat. Ta nagrada bi bila zelo učinkovito sporočilo, ki bi ga lahko poslali ruskemu prebivalstvu. In mislim, da bi to imelo velik učinek v Rusiji, pa ne samo v, Evru, v Rusiji, temveč tudi v evropskih državah. V EU so žal še vedno ljudje, ki ne razumejo v celoti in v globini grožen, s katerimi se soočamo, in ki jih simbolizira režim v Kremlu. Ne smemo pozabiti, da je Rusija tista država, ki vsak dan um, je vodila hibridno vojno proti nam, proti našim vrednotam, proti svobodi izražanja, proti civilnim pravicam, državljanskim pravicam. Seveda je veliko branilcev, zagovornikov človekovih pravic povsod po svetu in mnogo um, smo jih spoznali tudi med kandidati. Aleksej Navalni pa ima še dodatno kakovost. Ni samo zagovornik človekovih pravic in aktivist, temveč je simbol svobode govora in svobode misli. In um, ker mu toliko ljudi tudi sledi in tudi v kratkem videu, ki smo ga videli, smo videli, da veliko ljudi eh, mu sledi in verjame v njegovo delo. In zato se nam zdi, da je naša dolžnost, da pošljemo jasno sporočilo režimu v Kremlju. In sicer, da si želimo, da bi se Rusija spremenila in da vidimo v Navalnem osebo, ki si prizadeva za to, za dosego tega cilja, brani človekove pravice in je um, izreden državljan, ki eh, se trudi za boljšo prihodnost za Rusijo in za ruske državljane. Hvala. In Vladimir Timožević je na vrsti kot zadnji. Uh, Ali mikrofon dela? da sem zelo odkrit, sem precej zmeden in tudi v moralnem razcipu, kajti če moramo izbrati nekoga, enega od teh kandidatov. Seveda je veliko eh, razlogov, da se podeli nagrada Navalnemu ali tudi aktivistu za Ujgure na Kitajskem, ampak če bi to storili, mislim, da bi prevzeli veliko moralno odgovornost, um, ker ne bi nagradili teh herojskih brazilcev ali afričanov. In ne morem si predstavljati, da se Evropski parlament lahko odloči tako. To je ključna odločitev. Ne gre za Oskarja, ne gre za filme, ne gre za igravce, temveč gre za prave žrtve, prave junake. In zato moramo vsem tem ljudem pokazati, da jih spoštujemo in da jih eh, podpiramo in da protestiramo proti kršitvi njihovih pravic oziroma celo, da se jih umori. Vem, ne poznam podrobnosti eh, podelitve nagrade, ampak če eh, imamo možnost, da nagradimo več kot enega, naj bi to storili. Hvala. Mislim, da ni drugih prijav za razpravo. Zato bomo sedaj zaključili to izmenjavo mnen. Bernard je rekel, da osebe, ki so bile predstavljene in tudi skupine oseb, ki so jih različni poslanci danes predstavili, da so vsi Eh, zagovorniki človekovih pravic, nekateri so za to plačali z življenjem, nekateri so v zaporu eh, in še naprej zagovarjajo svoje pravice. Gre predvsem za angažma, za svobodo misli. In ta angažma ima seveda velik velike posledice za njihovo življenje, ampak tudi za življenje družinskih članov in svojcev. In zato v Evropskem parlamentu um, podeljujemo nagrado Saharova. Gre za uh, človekove pravice, ki so temeljna vrednota Evropske unije, ki jo želimo s tem braniti. In zato hvala vsem, ki so predstavili te osebe. In sedaj še nekaj besed o postopku, o nadaljem postopku, ki je pred nami. In sicer nasla, naslednja faza za potreditev nagrade Saharava bo um, glasovanje o treh finalistih in sicer v torek 8. E, Oktober tu v Bruslu v skupni seji AFED Dive za zaprtimi vrati. Konferenca predsednikov bo potem eh, izbrala nagrajenca med tremi nagrajenec bo povabljen na izmenjavo mnen, eh, izmenjavo mnen z njim in sicer 16. Eh, decembra v Strasburu eh, v skupni seji Afeta in Dive in mm, nagrada bo podeljena potem v sredo 18. decembra ob 12. uri. Hvala vsem, ki so sodelovali pri imenovanju teh kandidatov pri predstavitvi in želim vam še lep večer. thank you